15 ob 9 do 2 in potem od 3 do polnoči. Dnevni red je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem se jo za danes zaključujem in vam želim lahko noč. Uspelo nam je še končati še.